nažalost. Moramo začetek plenarnega zasedanja spet začeti spominom na nedožne žrtve in sicer nedožne žrtve terorističnih napadov. do terorističnega napada je prišlo v eni od prestolnic Evropske unije v Londonu. Terorizem ubija. Terorizem pa je napadel tudi onkraj meja Evropske unije. Teroristi so napadli parlament v Teheranu, kar iz vsega srca obsojamo. In to je pravilno. Vsi pa vemo, da bosta svoboda in demokracija še naprej vladali. Nadaljevali bomo z našim bojem, nadaljevali bomo z delom na podlagi naših vrednot. Še naprej se bomo na vse načine borili proti terorizmu. Kolegi in kolegice, prosim za minuto tišine v spomin žrtev napada v Londonu in Teheranu. cari colleghi prima di aprire la sessione vorrei anche esprimere dragi kolegi in kolegice preden nadaljujemo s plenarnim zasedanjem bi rad izpostavil tudi vprašanje Amnesty, Amnesty Internationala v Turčiji. Predsednik je bil eh, aretiran v torek, eh, enako velja za 22 odvetnikov, ki delajo eh, skupaj z Amnesty International zahtevamo, da so vsi, eh, ki jim je bila eh, oduzeta prostost, osvobojeni in da so obtožbe eh, umaknjene, razen če lahko vlada na mizo da dejanske dokaze o sodelovanju v državnem udaru. Naj vas spomnim, da je Evropa skupnost vrednot in svoboščin. Vedno bomo stali z ramo ob eh, rami z vsemi posamezniki, ki se borijo za spoštovanje človekovih pravic. Evropa si prizadeva za spoštovanje svobode eh, izražanja povsod po svetu in ravno zato bi rad v imenu nas vseh eh, izrazil zaskrbljeno zaradi eh, napada na Aleksija eh, Varnja, eh, vodjo eh, opozicije v eh, Rusiji. Poznamo tudi druge oblike eh, kršitev soboščin, eh, druge oblike diskriminacije, ki eh, niso skladne z našimi vrednotami. In vse to bi rad izpostavil, izpostavil v imenu nas eh, vseh. Plenarno zasedanje, ki je bilo prekinjeno 1. junija 2017, se sedaj nadaljuje. Zapisnik je bil razdeljen. Besedila, ki so bila sprejeta 31. maja in 1. junija, so na voljo. Kakšen komentar? Zapisnik je